Eh, predsedajoči in hvala poslankam in poslancem, ki so postavili vprašanje v imenu komisije. Hvala lepa, eh, komisar, hvala lepa, kolegice in kolegi. S tem eh, zaključujem razpravo. Nadaljevali pa bomo jutri že ob 8.30. Vsem hvala lepa.